preden prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda, vam želim podati še dve sporočili. Prvo. Člen 216 odstavek 4 poslovnika. Eh, v zvezi s tem vam sporočam, da ni bilo ugovoru na imenovanja, ki smo jih slišali včeraj o petih, zato so ta veljavna in v